tistim evropskim podjetjem, ki spoštujejo človekove pravice ter delovne pravice. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Carlos eh, Zorinjo za eno minuto. Hvala. Gospa komisarka, lep pozdrav Evropske komisiji, pozdrav vam kot komisarki za uh, geopolitično delovanje in Afrika je tukaj prava tema. V okviru naše zunanje politike mora Evropska unija še naprej izvajati svojo vlogo večstranske sile in eh, strateško partnerstvo z Afriko mora upoštevati želje ljudi, ki si prizadevajo za večji razvoj. Um, in sicer mora upoštevati človekove pravice v vseh svojih raztežnostih, mora biti tudi uh, usklajena z cilji trajnostnega razvoja ter eh, s sporazumom po Kotonuju. Ta je eden od stebrov za strategijo z Afriko. In zagotoviti mora ta strategija tudi vrednotenje in razvoj parlamentov in parlamentarnega sodelovanja, še zlasti partnerstvo med eh, Evropskim parlamentom in eh, panafriškim parlamentom. To je to, za kar si prizadevamo. Pani. Hvala lepa. Naslednja no, eh, gospa Krisola Zahari Palu za minuto in pol iz skupine Renew. Gospa komisarka, gospa predsedujoča, poglejmo si Afriko leta 2020. Nov obraz ima. Obraz svojih mladih in svojih žensk. Afrika je pripravljena soočati se z izzivi, ki so pred njo in odločitve, ki jih sprejemamo danes, bodo imele bistven učinek na prihodnost sveta. Poglejmo si tudi Evropo leta 2020. To je celina vrednot in znanja, to je celina, ki potrebuje vse več zaveznikov. Evropa potrebuje močno Afriko in Afriko, ki bo ponosna sama na se. Tako tudi Afrika potrebuje enotno Evropo, ki govori z enotnim glasom. To je predpogoj za. Uh, preživetje eh, multilateralizma ter uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja. Gospa komisarka, nova strategija mora torej temeljiti na novih odnosih med našima celinama. Treba je zaključiti postkolonialno obdobje. Naši afriški partnerji si želijo odnose med enakimi in tudi mi, evropejci, želimo zgraditi to novo sodelovanje z njimi in ne samo za Afriko, temveč z Afriko. In še eno nalogo imamo in sicer moramo evropejcem omogočiti, da bodo Afriko razumeli v vsej svoji raznolikosti in ne samo z vidika migracij. Eh, gospa komisarka, vaš portfelj, ki se imenuje Part mednarodno partnerstvo odpira novo poglavje v naši zgodovini in zadovoljni smo, da ga bomo pisali skupaj z vami, eh, skupaj z vsemi našimi kolegi in tudi z našimi afriškimi partnerji. Hvala. Hvala lepa. Zdaj ima besedo gospa Marija Arena za eno minuto. Hvala lepa. Gospa komisarka, že odkar se je končalo kolonialno obdobje in um, so postale afriške države neodvisne, je Evropska unija povečevala stike z njimi. Imeli smo sporazum iz Jaundeja, iz Kotonuja, iz Lomeja in tako naprej. Ampak večina teh sporazumov je bila sicer namenjena temu, da se določijo naši odnosi z Afriko, ampak pogosto so bili namenjeni predvsem temu, da ohranimo naše interese in naš vpliv na to uh, območje. Uh, Kazalniki niso krasni, če si pogledamo mm, eh, gospodarsko diversifikacijo, če si pogledamo neenakost in uh, vprašanje varnosti na afriški celini. Uh, še daleč smo od tega, da bi tukaj veliko dosegli in zato pozdravljam to pobudo za strategijo za odnose med Evropo in Afriko. Vendar pa moramo tukaj zagotoviti več koherentnosti in več preglednosti. Preglednosti v inštrumentih, ki jih imamo na voljo, to je delo, ki nas čaka v prihodnje. In ravno tako potrebujemo več koherentnosti uh, glede na naše politike. Ne moremo namreč se zauzemati za takšno gospodarsko sodelovanje, ki ne bi omogočalo uh, Eh, lokalnega razvoja in ki bi uničevalo naprimer afriško lokalno kmetijstvo na račun evropskega. Tako da moramo razvijati tako strategijo med Evropsko unijo in Afriko, pri kateri ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Hvala lepa, gospa Marija Soraja Rodriguez, ramo za eno minuto. Prosim vse, da se držite časa. Veliko govornikov imamo. In Če želite dati kolegom možnost, da spregovorijo, ne prekoračite svojega časa. Eh, hvala, predsedujoča, hvala, gospa komisarka. Hvala. Afriška celina ni samo celina emigracije, to je celina prihodnosti mladih in žensk, ki, katerih glas je vse glasnejši in se sliši vse dlje. Zato mora biti evropska strategija zelena strategija, ki bo podpirala boj proti podnebnim spremembam in boj za čisto energijo. To mora biti osrediščni stebr naše strategije za evropsko celino. Afrika je uh, le z dvema odstotkoma uh, prispevala k eh, globalnemu segrevanju, danes pa trpi najhujše posledice. In prav v Afriki danes umira največje število oseb zaradi suše in zaradi poplav. Zato je treba prilagoditi um, strategijo, odpornost, ter čista energija in obnovljivi viri energije, to mora biti v središču naših novih odnosov z Afriko. Evropa potrebuje več virov, predvsem pa Afrika potrebuje več odgovornosti se strani evropskih voditeljev. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Giuliano Pisapija. Za eno minuto izvolite. Hvala, predsedujoča. Današnja razprava um, je večkrat omogočila, da smo slišali isto besedo in sicer migracije. Ampak pripričan sem, da socialni, gospodarski in demokratični razvoj mora ostati in biti primarni cilj. Če želimo zaustaviti emigracije, Eh, potrebujemo močnejšo strategijo in ne takšno šibko in neučinkovito, kakršno smo imeli do sedaj. Mir in razvoj sta DNK v Evropski uniji in to moramo deliti z afriškim ljudstvom in prenehati ponavljati napake iz preteklosti. Eh, sodelovanje z Afriko je namenjeno spodbujanju razvoja te celine. Leto 2020 bi lahko pomenilo preobrat v odnosih med Evropsko unijo in Afriko in naj končam z besedami Nelsona Mandele. Nihče se ni rodil suženj, nihče se tudi ni rodil gospod, nihče se ni rodil zato, da bi živel v bedi. Vsi smo se rodili zato, da bi živeli kot bratje. Hvala lepa. Zdaj pa beseda gospe Rafaela. Madam, Spoštovani kolegi, gospa komisarka, najprej naj se zahvalim gospe von der Leyen za to, da je obiskala, da se je pogovarjala z Afriško unijo. Afrika je na križišču in moramo spremeniti razmišljati in začeti razmišljati drug o drugem kot o enakih. Afrika je na našem pragu, številne inicijative potekajo in eh, afriški prostor, torej prostotrgovinski sporozum z Afriko je zadnji korak v tej, še en korak v tej smeri. Tu moramo zagovarjati multilateralizem in prosim komisijo, da stori vse, kar lahko, da bo dejansko prišlo do prostotrgovinskega območja za afriški kontinent. Tu morate razmišljati o tem in tudi ti sporozumi in strategija mora to odražati. Vsekakor si želimo enotne Afriške unije. Želimo si, da bi bilo tukaj več enotnosti, še posebej v časih, ko delujejo sile, ki, so, ki se temu zaprstavljajo. Afriške države morajo biti tretirane enako kot drugi. Najlepša na, hvala, gospa poslanka. Veliko ljudi si želi še oglesi, oglasiti, žal ne bomo mogli dati besede vsem. najprej gospod Milan Mon. Hvala lepa. Afrika, bližnja celina, mora biti za nas prednostna naloga. Prispevati moramo k miru, varnosti in razvoju, eh, po možnosti v sodelovanju z mm, institucijami na tej celini in s spodbujanjem njenih mladih. Kot vemo, se Afrika sooča z ogromnim demografskim izzivom in zato potrebujemo sodelovanje z Afriko in zagotoviti moramo, da bo vrh med Evropsko unijo in Afriko pomemben dogodek. Afrika je naša najbližja soseska na jugu. Zaključujemo 25 let od začetka barcelonskega procesa in nismo uspeli zagotoviti uh, uresničitve območja svobode, pravice in miru, ki smo si ga želeli. Katere so te sile, ki delujejo v Siriji? Kdo je glavni v Libiji? Eh, kako Evropska unija deluje v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu? In zato ponavljam, naša prizadevanja za Afriko moramo še povečati, še zlasti pa na Južnem sredozemlju. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Markežu. Gospa komisarka, Afrika je danes najmlajša celina na svetu. Tehnolož digitalne tehnologije eh, sprožajo radovednost in ustvarjajo priložnosti. Priložnosti za nove rešitve, za obstoječe težave. To je eh, To so dokazali tudi mladi Kenici z aplikacijo, ki so jo ustvarili. Videli smo, kaj vse je doprinesla nova tehnologija v državah, kot so Mozambik in druge. Središče digitalne tehnologije, kljub vsem tveganjem, ki jih tudi prinaša, omogoča Eh, sodelovanje mladih in žensk v novih procesih za razvoj. In zato mora strategija Evropske unije spodbujati naša partnerstva in pri tem upoštevati digitalno tehnologijo kot veliko priložnost. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa beseda gospe Kempa gospa predsedujoča gospa komisarka najlepša hvala za ta novi pristop in za novo strategijo za afriko ki jo resnično potrebujemo o tem smo govorili na odboru deve Soočamo se z nezaposlenostjo, plemenskimi vojnami in drugimi težavami in vse to seveda povzroča nelegalne migracije. Kar pa je pomembno tukaj tudi, je trgovina z ljudmi. Na polskem smo uh, sprožili veliko akcijo za donacije dvema organizacijama, ki bosta uh, podprli ljudi, ki se jim je uspelo upreti tej, tem praksam Zdaj vemo, da moramo podpreti tudi otroke, ki so bili prodani kot sužnji, petletne deklice, ki so postale seksualne sužnje in tako naprej. Skratka, ogromno krajev je, kjer prodajajo mlade dečke recimo po 300 dolarjev. Skratka, zelo pomembno je, da našo strategijo EU-Afrika vključimo, da deluje nikakor sicer ne bomo mogli delovati proti trgovini z ljudmi. Hvala. Hvala lepa, gospa Modik. Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa komisari Urpilainen. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, mislim, da je zelo pomembno, da Afriko eh, štejemo in jemljemo kot enakovrednega, enakopravnega partnerja, sicer ne bomo pravični. Pa če govorimo o izobraževanju, o boju proti podnebnim spremembam ali o čem drugem. Razvoj Afrike je bistven za vse svet. Afrika je ogromna celina in kar je povedal gospod Tobi, je tudi pomembno. Ampak, če se želimo o vsem tem pogovarjati, bomo govorili v teden kar bi rada podarila, je naslednje. Uloga eh, opolnomočenja oziroma krepitve vloge žensk in deklic, to je tisto, kar bo pomagalo na vseh drugih področjih življenja v Afriki. Nobena država ne more preživeti, če ne upošteva polovice svojega prebivalstva. Deklice morajo imeti možnost, da gredo v šolo, morajo imeti pravico do spolne izobrazbe, eh, te stvari morajo biti tudi prostovoljne in ne prisilne. Hvala lepa, zdaj pa beseda Dirdi Klun. Um, Hvala predsedujoča, gospa komisarka. Vesela sem tega, kar slišim od vas. E, namreč, da želimo slišati, kot je povedala predsednica Madalajnova, da želimo slišati Afriko, tu so veliki potencijali. Mislim, da moramo vsekakor preveriti, kako je s sodelovanjem, kako je z delovanjem med Evropsko unijo in Afriko. Mislim, da smo tu že bili uspešni, ampak vsekakor moramo zasledovati tudi trajnostne cilje in druge eh, pobude. Zato potrebujemo neko novo usmeritev v zvezi s tem sodelovanjem. Seveda je pomembno, pomembna visoka raven nezaposlenosti tu moramo podpreti razvoj novih delovnih mest, oblikovanje novih delovnih mest. Tudi sama sem večkrat obiskala države Afrike v prehodnem mandatu in zagotovo lahko Evropska unija ogromno naredi, da podpre domačo industrijo tam, tudi kar se tiče izobraževanja. Mislim, da moramo vsekakor z svojimi sosedi oblikovati novo strategijo za prihodnost. Hvala lepa, gospa poslanka zdaj pa gospa deli. Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da lahko to strategijo povzamemo kot veliko lepega govorjenja. Tukaj v parlamentu govorimo o razvoju, o enakosti in tako naprej, ampak so številna področja, kjer se še vedno vedemo kot neoliberalna globalna organizacija. Težava je, da se najmanj razvite države v območju AKP izgubljajo eh, eh, preferenčne carine in tako naprej. Skratka, še vedno se uveljavljajo protekcionistični mehanizmi. Mislim, da neoliberalni trgovinski sporazumi niso edino orodje neuravnovešenosti politike do te celine. Potem imamo tu, imamo tu namreč tudi ogromno vojaško prisotnost. Uh, potem pomoč, stalno pomoč diktatorjem tam, podporo, tu so francoski interesi, seveda, ki igrajo veliko vlogo, kar se tiče surovin in tako naprej. Hvala lepa. Zadnja, zadnji pa gospod Hetman. Hvala predsedujoča, gospa komisarka. Spoštovani kolegi, nova strategija za Afriko mora biti usklajena z okoljsko situacijo in imeti to za podlago. Vsi sporazumi morajo vključevati tudi določbe o človekovih pravicah, o svobodi govora in tako naprej, zato da bomo dejansko podprli demokratične standardi, ki jih želimo in to gre skupaj, tu moramo delati skupaj z Afriško unijo v zvezi z varnostjo, z mirom, z zmanjšanjem revščine, z izkoreninjanjem revščine. Uh, z bojem proti terorizmu in eh, trgovini z ljudmi. Skratka, tu moramo zagotoviti finančno podporo tem državam, da se bodo lahko odzivali na te težave. Potem gre tu seveda za okolje. Podpreti moramo afriško pobudo v zvezi z obnovljivimi viri energije. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije gospa Urpilajnen. gospod poročevalec, spoštovani poslanci, poslanke, najprej najlepša hvala za to konstruktivno izmenjavo mnen. Prepričana sem, da smo sposobni oblikovati novo strategijo in novo resnično enakopravno partnerstvo z Afriko, ki bo usmerjeno v trajnostni razvoj. Vaš prispevek k strategiji je bistven, ko bomo oblikovali podlage za njo komisija skupaj z eh, eh, zunanjo službo oblikovala oziroma oblikuje strategijo, da bo čim bolj jasna in ustrezno začrtana. Spoštovani poslanci in poslanke, zagotavljam vam, da bodo vaše pripombe, vaši komentarji upoštevani. Še posebej me veseli, da tako številni med vami omenjate mlade. Strategija bo zagotovo predstavljala pomembno, pomembno spremembo, kar se tiče našega partnerstva z afriškimi državami. Želimo se spopasti z globalnimi izzivi, s katerimi se soočata obe celini in jih zato ne smemo zanemariti in ignorirati. 2020 bo bistveno leto za afriško-evropsko partnerstvo. Z AKP eh, pogajalci z gospodom Dusejem iz Toga smo se dogovorili, da bomo skušali zapreti, dokončati postkotonujski eh, proces do konca marca. In o, o, pripravili bomo tudi vrh Afriška unija, Evropska unija, na katerem se bomo pogovarjali o vseh možnostih, o vseh zadevah, ki se tičejo našega partnerstva. Prav tako si bomo prizadevali zagotoviti ustrezna sredstva za uh, izvajanje te politike uh, Eh, v okviru prihodne finančne perspektive ustrezno in pravočasno. Skratka, potrebujemo in moramo združiti sile vseh inštitucij za to, da bomo v zvezi s temi cilji, v zvezi s temi namiramo, namirami resnično uspešni. Samo skupaj lahko uspemo, samo skupaj lahko oblikujemo, oblikujemo miroljubne, trajnostne eh, skupnosti, s katerimi si bo ta planet, plan, eh, naš planet opomogel in bo resnično zagotovil tudi vsem njihovim udeležencem in članom ustrezno življenje. Hvala lepa še enkrat za to zelo koristno izmenjavo. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem zaključujemo to razpravo in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Namreč eh, izjava sveta in komisije v zvezi z bojem proti antisemitizmu, rasizmu in sovraštvu. Tu naj vas spomnim, da kar se tiče postopka pritegnite pozornost in modrega kartona, se lahko javite bodi si na tradicionalen klasičen način ali elektronsko, se veste, kako to poteka tamle na začetku, na vhodu. Gospa Nikolina Brnjač v imenu sveta. Pred nekaj časa smo praznovali 75-letnico osvoboditve Avšvica, ki je zelo pomemben mejnik, ker že nekaj let vidimo, da se povečujejo primeri sovražnega govora, rasizma, ksenofobije in eh, nestrpnosti v Evropi. To prizadeva manjšine, druge uh, ranljive skupine, tudi judovsko skupnost. Tu vidimo, da se vsi ti pojavi še kar pojavljajo in ostajajo prisotni. Zato ni nobenega opravičila in te zadeve moramo zelo resno obravnavati. Kar nekaj pravnih inštrumentov obstaja, ki zagotavljajo varovanje in zaščito pred temi pojavi. Vsi smo sprejeli uh, konve mednarodno konvencijo o uh, boju proti vsem oblikam diskriminacije diskriminacija na podlagi rase, eh, barve kože, religije in drugih dejavnikov je prav tako uveljavi in torej spremen, eh, sprejeta pa je bila tudi ustrezna zakonodaja po državah članicah Evropske unije. ko govorimo o eh, odločitvah na tem področju. Od leta 2016 je svet eh, prosil države članice, da dejansko prenesejo in začnejo izvajati okvirno, eh, okvirno, okvirni sklep tudi na nacionalni ravni. In hkrati prosil države članice, da zagotovijo ustrezne mehanizme za poročanje o sovražnem govoru. Decembra 2018 so države članice oziroma vlade poslale jasno sporočilo, da, namer, da se nameravajo boriti proti, anti, proti antisemitizmu in bolje zaščititi judovske skupnosti po celotni Evropi. Antisemitsko sovraštvo ostaja vendarle prisotno po državah članicah in zato pozivamo države članice, da izboljšajo eh, zaščito na tem področju, kar se tiče judovske skupnosti. Družbena omrežja so eno glavnih področji širjanja tovrstnih pojavov in tu potrebujemo skupen harmoniziran evropski odziv. Sklepi sveta v zvezi s tem področjem, sprejeti oktober 2017, govorijo o koordinaciji teh ukrepov strani komisije, kar se tiče ksenofobije in drugih oblik nestrpnosti. Veseli smo tudi dialoga med Evropsko unijo in glavnimi informacijskimi podjetji, da se omeji sovražni govor na spletu. To se je začelo leta 2016, ko je komisija sprožila ta postopek. In končno, ne smemo pozabiti izjemnega dela Agencije za temeljne svoboščine na tem področju. ukrepi ne bi bili dovolj, če ne bi vsi priznavali eh, potrebe po dobrem izobraževanju in po potrebi, da je treba zagotavljati strpnost, eh, medijsko eh, pismenost in druge elemente, ki zagotavljajo uspešnost na tem področju. Tu se moramo zavedati, da ukrepi za boj proti sovražnemu govoru bodo uspešni le, če bodo vsi akteri ustrezno usposobljeni, ustrezno izobraženi in prepoznavali sovražni govor, ko do njega pride. Kar se tiče Agencije za temeljne svoboščine, je tu nujno potrebno, da prihaja do poročanja o teh primerih, čeprav se jih pogosto ne prepoznava kot takšne, vendar pa države članice vedno bolj jasno izvajajo ukrepe za to na, na tem področju. In to je usmeritev za eh, policiste in druge akterje ter za civilno družbo oziroma organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo s vražnim govorom. Nakratko, odgovornost je pri nas vseh, politikih, učiteljih, eh, javnih uslužbencih, eh, učencih, starših, pa tudi toživcih in sodiščih, da ne zapirajo oči, ne zapirajo uši, si ne zatiskajo ušes pred primeri sovražnega govora. Auschwitz, Auschwitz nas je naučil nekaterih uh, zadev in upajmo, da bo tako šlo tudi naprej. Zavezani smo, da branimo te pridobitve oziroma te lekcije iz preteklosti. Hvala lepa. Najlepša hvala za to vodno predstavitev sveta. Za komisijo pa ima besedo gospa podpredsednica komisije, gospa Jurova. Pred dvema tednoma smo v Bruslju obeležili 75-letnico Auschwitz-Birkenau. Preživela iz holokaustu je z nami delila zgodbe o zlu, do katerega je prihajalo in s katerim je bila soočena kot deklica v Auschwitzu. Spomnila nas je, da je sovraštvo, rasizem in antisemitizem, da še vedno obstajajo tudi danes v evropski družbi in ogrožajo našo raznolikost in manjšine med nami. Dožnost Evropske unije je, da preprečuje takšne dogodke, da dejansko podpre vrednote, na katerih počiva Evropska unija. Holokaust nam je pokazal, da kaj pomeni antisemitizem in rasizem, kam lahko pripeljeta in spominjati se moramo tega in to je bistvo evropskega projekta. Evropa, ki, eh, zašči, ki ščiti judovsko skupnost in vse druge manjšine oziroma skupnosti v svojih nedarjih. Boji, videti je, da je sovraštvo do drugega postalo nekaj običajnega v političnih debatah, na družabnih omrežjih in drugot. In zato je to bistveni izziv, s katerim se moramo soočiti danes, za vse, ne le za prizadete skupnosti. Antisemitski napad na sinagogo v Haleju je samo zadnji primer, ampak dejansko so na dnevni bazi manjšine žrtev tako spletne kot konkretnega nadlegovanja. Evropska unija mora zaradi tega v prvi vrsti zagotoviti ustrezno implementacijo eh, eh, zadevne zakonodaje, tudi, kar, tudi direktivo o rasni enakosti, eh, o zaposlovanju in pa okvirno, okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji. Komisija tukaj tesno sodeluje z državami članicami, z civilno družbo v Eh, visoki skupini za boj proti ksenofobiji, ravno zato, da bi zagotovili dobro eh, eh, delovanje v boju proti sovražnemu govoru in ksenofobiji. Tu želimo zagotoviti ustrezna orodja za države članice, da se bodo lahko odzivale na takšne pojave. Rezultati dela Eh, skupine na visoki ravni, bodo zagotovili eh, konkretne ukrepe za države članice, da se odzivajo na sovražni govor, eh, na ksenofobijo. Še posebej, kar se tiče sovražnega govora, je komisija pozvala k resnično ostremu odzivu za to, da se bomo borili proti nelegalnemu sovražnemu govoru na spletu. Tu mora priti do tega, da bomo uh, odstranili, poročali in odstranili takšno vsebino v manj kot 24 urah, ko se, potem ko se pojavi. 2016 je le 28 odstotkov takega, take vsebine bilo odstranjene, danes je take vsebine skoraj 70 odstotkov in skoraj 90 odstotkov eh, prijav se obravnava v predvidenem času. Tu seveda spremljamo napredek in naslednji mesec bomo predstavili rezultate petega monitoringa, ki smo ga izpeljali skupaj z organizacijami civilne družbe. Uspelo nam je eh, povezati vse deja, eh, akterje iz civilne družbe, informacijskih podjetij in od drugot, zato da se dejansko eh, ustrezneje odzovemo na takšne pojave naši koordinatorji na področju protimuslimanskega govora in protijudovskega govora eh, sodelujejo z mednarodnimi organizacijami, državami, članicami, eh, oblastmi in nevladnimi organizacijami na tem področju. Prav tako delamo intenzivno na dialogu EU-Romi, eh, kajti tudi proti anticiganskim dejavnostim se je treba boriti. Ko govorimo o tem področju, je bistveno, da smo se v preteklosti vsi skupaj, vse države članice, da so se dogovorile, da se moramo boriti proti temu. In komisija je oblikovala ustrezno delovno skupino za to, da bo prišlo do konkretnih eh, ukrepov in podpore državam članicam, judovskim skupnostim pri oblikovanju ustreznih strategij. Pod nemškim predsedovanjem v prihodnosti Eh, v naslednjem poletju naj bi dejansko prišlo do tega, da se ta vprašanja postavijo visoko na dnevni red. Izkrivljanje skupne zgodovine je bilo znak eh, spodbujanja plamenov, sovraštva in eh, nestrpnosti v, v vseh naših družbah. Danes pa smo soočeni z tem, da se zanika holokaust, in, ko, in, in s tem, da so ljudje diskriminirani zaradi tega, ker so pripadniki judovske skupnosti. Ti poskusi izkrivljanja zgodovine dejansko spodkopavajo same temelje Evropske unije. Tu gre za napad na našo preteklost, ampak hkrati in predvsem tudi na našo sodobnost, na našo demokracijo, ki mora uh, uh, uh, cveteti tako, kot si zasluži in tako, kot smo si zamislili. Spletne platforme se pogosto zlorabljajo za manipulativna sporočila, za izkrivljanje demokratske razprave in za vplivanje na demokratični proces. 80 odstotkov eh, evropejcev vidi v tem težavo in zato moramo zagotoviti, da bo demokracija v Evropi zaščitena, da bomo Eh, dejansko ustrezno ravnali z demokracijo, bo komisija predstavila načrt za to področje. Eh, zaželimo podpreti svobodne, neodvisne medije in zagotoviti večjo eh, preglednost, kar se tiče, obliko, kar se tiče oglaševanja in imeti, priti do ustreznih pravil na tem področju. Preglednost in odgovornost sta bistveni skupaj s tem, da ne dovolimo kakršnih koli zunanjih intervencij strani tistih, ki bi nas radi razdelili in destabilizirali Unijo. To je skupna prioriteta za evropske institucije, za komisijo in države članice. Vidimo, da so manjšine spet pod pritiskom in zato moramo dvigniti glas in še okrepiti svoje napore, da bodo evropejci lahko svobodno živeli in da jih ne bo strah antisemitizma, rasizma in sovraštva. Komisija se veseli, da bomo skupaj sodelovali z parlamentom, še posebej z uh, delovnimi skupinami na tem področju. Hvala lepa. Uh, Gospa podpredsednica komisije, najlepša hvala za to vodno predstavitev. Prehajamo k govornikom v imenu političnih skupin. Prva je gospa Mecola Roberta, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Prisluhnil sem mnogim govorom, ampak en govor eh, mi je ostal v spomino eh, gospe Marjan Turski. Gospod Marjan na Turskega po letih, ko je odkorakal iz Auschwitza Auschwitz ni padel z neba, je rekel, zgodilo se je počasi, preveč ljudi je zamižalo pred eh, pravico, preveč ljudi je poiskalo uteho v grešnih eh, kozlih in zato se borimo proti antisemitizmu, rasizmu in eh, vsakršnemu sovraštvu. V Evropi predobro vemo, kakšne so globine grozem v katero se lahko podobi človek. Učiti moramo ne samo, kaj se je zgodilo, ampak kako se je to zgodilo z stalno povečevanimi ukrepi. Samo tako bomo lahko preprečili takšne dogodke v prihodnosti. Po napadih na Eh, sinagoge in druge inštitucije v Evropi, vidimo, da še vedno iščemo nekega krivca, nekega grešnega kozla. Vidimo znake nespoštovanja pravne države. Ne moremo biti slepi in gluhi pred nepravičnostjo. Ne moremo preprosto migati z rameni in se obračati stran od problemov. Zgodovina se je pogosto gradila na polomljenih hrbtih ljudi in zato moramo opoštevati tudi enajsko zapoved, ki bi morali uvesti in sicer ne bodimo indiferentni. Hvala lepa, gospa Kati Pirje. Naslednja. Pred 75 leti smo se evropejci odločili, da se to ne bo več zgodilo, ampak leta 2020 ponovno narašča antisemitizem, sovraštvo in netolerantnost posod po Evropi narašča ta posod eh, pri nas. Tudi tukaj v eh, parlamentu imamo retoriko proti eh, judom, migrantov, Romom in tako naprej. Ne moremo uporabljati takšne retorike in omogočiti, da nacionalizem postaja del splošne politike. Ne smemo dopuščati Avdija v Nemčiji, Lige v Italiji in desničarje v Francije. Moramo si prizadevati za svobodo vseh, da smo da ste, kar ste, da verjamete, kar želite verjeti. Zato se moramo boriti tudi proti rasizmu in sovraštvu. Borili se bomo za Evropsko unijo, kjer bodo manjšine in ranljive skupine zaščitene pred diskriminacijo in da se bo spoštovala pravna država in ne eh, samo moč večine. S tem bomo upravičili 75 let osvoboditve. Vstati moramo in spregovoriti, če prihaja do diskriminacije naših sodržavljanov. Hvala lepa. Gospa Frederik Ries je naslednja. Hvala, gospod predsedujoči. Pred 37 leti je bil Alen Limi ugrabljen um, zato, ker je žit. Uh, in uh, mučili so ga in trpinčili cele tri tedne, preden so ga ubili. Uh, pred, in to se je zgodilo v pariškem predmestju. Uh, pred 14 leti uh, tudi podoben dogodek. Potem uh, spet dogodek, ko um, je uh, skozi okno um, storilec zabrisal. Um, Eh, Žida in na to je bil oproščen, zato ker je dejanje storil pod vplivom uh, kanabisa. No, uh, danes se še vedno dogaja to, da je treba sinagoge in židovske šole um, varovati in zato se je treba spomniti holokausta, ja, to je bistvenega pomena, vendar ni dovolj. Namreč ta porast rasizma, uh, Eh, tudi po družbenih omrežjih, tudi med ljudmi, to je nekaj, kar je treba strogo obsoditi. 50 voditeljev držav eh, je šlo v Auschwitz za eh, proslavitev 75-letnice zaprtja tega taborišča in to je namenjeno ravno zavedanju, da se kaj takega ne sme več ponoviti. In zato Eh, je res eh, nedostojno to, kar se je dogajalo v štirih drugih evropskih državah, kjer eh, tisti, ki zanikajo holokaust, manifestirajo, demonstrirajo na ulicah. Hvala lepa, gospod Filip Deman. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Belgijski poslanci so veliko razpravljali o rasizmu. Ponovno posod vidimo antisemite in rasiste. Pogosto pa eh, se zamolči, odkot eh, prihaja problem. Zaradi tega, ker v Evropo prihajajo muslimanski rasisti. 99 odstotkov nasilja proti eh, judom v Evropi storijo muslimani ne smemo tukaj govoriti o starih nacističnih eh, duhovih, eh, zato je nekoliko prepozno. Ne smete desničarskih poslancev enačiti z nasi, nacisti in fašisti. Imamo različne veroizpovedi in rešitve za probleme, ki jih prinašajo. Hvala lepa. Prosim oziroma naj vas obvestimo o tem, da smo pod časovnim pritiskom, zato moram že takoj povedati, da bom pri Kenji Ajo dopustil samo pet govornikov, da bomo privačevali čas. Naslednji je gospod Lagodinski. Jezovi se podirajo. To je bila prva misel, ki smo jo imeli, ko smo videli, kako je Höken eh, desničar govoril o prijateljih je in eh, se rokoval z mm, nemškim predstavnikom. A, eh. Če imamo desničarske skrajneže, ki uh, lahko so vlade v različnih državah in se ljudje oziroma ljudi ne počutijo več dobro in tudi Romi ne, tako se podirajo jezovi, jezovi se podirajo v naših glavah. Če se lahko hecamo o ljudih in uh, imamo vice o škrtosti in, uh, in židovskem denarju ko bo postalo normalno, da nič ne rečemo, ko se to govori, potem se podirajo zovi. Kaj pravi Evropska unija, kaj počne Evropska unija, kaj počnejo države članice. Prejšnji teden smo slišali lepe govore v Jeruzalemu, ampak sami ne moremo narediti vsega. Ni dovolj, da smo prizadeti, ampak moramo tudi ukrepati. Kaj počnemo, kako uh, smo opremili mm, predstavnico eh, za pravice eh, judov, ima dovolj eh, sredstev, kako se izvajajo ukrepi za politiko. Tega ne vemo in ta, te odgovore pričakujem ne samo kot predsednik skupine za boj proti antisemitizmu, antisemitizmu kajti jezovi se podirajo in moramo poskrbeti zato da bodo ostali trdni. S tem sem zaključil z uh, CatchDI, šest prijav imam in vse so sprejete. Zdaj pa je naslednji gospod Nikola Porkočini. Hvala, predsedujoči. Dovolj bi bilo, če bi bili v tej dvorani pred dvema urama zato da bi slišali protisemitske in sovražne besede. Pred dvema urama je bil izraelski narod obtožen apartheida, izkoriščanja palestincev, eh, nasilja, kršenja človekovih pravic, kršenja mednarodnega prava, vojnih zločinov. In to so govorili isti, ki skrivajo odgovornost um, muslimanskega radikalizma za eh, protisemitske napade v Evropi. To so isti, ki onemogočajo eh, judovski katoliškemu ljudstvu, da bi svoje verske prakse izvajali v Evropi. In zato naj povem besede rabina ob konferenci rabinov v Italiji pred nekaj dnevi, ki je rekel, da imamo danes glavne probleme s strani levice. In to je prava resnica, kar se tiče antisemitizma. Frau, Frau Cornelia Ernst. Hvala lepa, gospa Cornelia Ernst. To je seveda popolna neumnost, eh, kar je povedal kolega, ko se obrne proti levici. Glede na to, da sinagoge ponovno postajajo cilji desničarskih napadov in jih je treba braniti z orožjem, tako da sploh eh, lahko grejo ljudi na, v svoje sinagogi. In dejstvo, da imamo tukaj stranke, ki fašizem obravnavajo kot nekaj običajnega v preteklosti. Ob, v takih razmerah je skrajni čas, da ukrepamo ne samo ob spominskih slovesnostih eh, in ne samo ob napadih, gre za to, da moramo da se moramo odločno boriti proti rasistom eh, vseh vrst eh, na ulici, v parlamentih in povsod. Zato moramo fašizem v tej hiši eh, jasno obsoditi. Moramo spoštovati resnico, tudi vi, ki ste na desni strani dvorane. In eh, to smo dolžni tudi žrtvam eh, nacizma in fašizma. Gospa Laura Ferrara se je prijavila k besedi. Hvala predsedujoči, taki pojavi, kot so antisemitizem, rasizem, eh, ksenofobija, homofobija in druge oblike nestrpnosti, sprožajo eh, velik socialni alarm v številnih državah članicah. Eh, sprožajo tudi predsotke in sovraštvo, tako v živo kot po spletu. Eh, nasilje zaradi barve kože, zaradi vire, zaradi osebnih lastnosti ali spolne usmerjenosti eh, je prisotno in zato je treba vsem zagotoviti eh, uživanje svojih človekovih pravic, hkrati pa se s tem lahko zagotovi bolj eh, povezana in vključena družba. Pri tem pa imajo pomembno vlogo predvsem vzgoja in izobraževanje. Še zlasti med mladimi in najmlajšimi eh, je treba obsojati nasilje in eh, zločine. To ima namreč zelo hude posledice v družbi in zato je treba, eh, trenutno se trenutno ukvarjamo predvsem z zaščito žrtev in s podporo žrtvam, morali pa bi celotno tendenco obrniti v drugo smer. Gospod Peter Polak, hvala lepa za besedo. Mnogo med vami ste verniki. Tudi tisti, ki simpatizirajo z fašisti, se predstavljajo kot verniki. Vsak od nas je drugačen. Če bi vladali neonacisti, potem nas polovica ne bi bila tukaj. Sveda je tukaj diskriminacija eh, glede na barvo kože, ampak eh, barva krvi je pri vseh je enaka. Tudi neonacisti imajo rdečo kri. Fašisti pa za svojo ideologijo izkoriščajo Boga. Fašisti so opravičevali eh, svoje grozote, zatem, da to počnejo za Boga in eh, ljudi. Priča smo eh, groznim razmeram ponekod, eh, kjer ljudje živijo v revščini, kjer nimajo pitne vode. Če bomo ignorirali to vrstne probleme, potem bodo te te teme pograbili fašisti, zato se mora politika ukvarjati z realnimi problemi ljudi. Odpovedati se moramo neki nadrasi in to vrstne izjave obravnavati kot zločin, ker je zločin. Vse institucije morajo to ustrezno upoštevati. Vemo, kam bodi ekstremizem. Če skrajneži dobijo priložnost, vemo, kakšni so rezultati. Skrajneži v mnogih državah opozarjajo na korupcijo, na nerešene probleme romske skupnosti. Evropa pa mora te probleme reševati na ustrezen način. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar je naslednji. Gracias, vicepresidenta hvala. Ta razprava proti antisemitizmu, rasizmu in sovraštvu v Evropi je zelo um, zaznamovana. Eurobarometer namreč kaže, da se diskriminatorno ravnanje proti ljudem in celotnim kategorijam naših državljanov povečuje. Eh, kljub temu, da jih ščiti evropska zakonodaja, ampak povečuje se realno nasilje proti tem osebam in izrazi sovraštva in zato moramo v našem parlamentu izraziti zaskrbljenost in podpirati vse pobude komitisije in sveta, ki vodijo k boju proti takim ravnanjem. In zato smo junija 2014 prijeli resolucijo o antisemitizmu, v kateri smo se zavezali proti zanikanju holokausta in tudi zato smo sledili sklepu sveta iz decembra 2018, ki zagotavlja vzpostavitev inštrumentov za vzgojo proti sovraštvu in tudi za um, vzgojo proti razširjanju um, takih oblik vedenj, ki vodijo k nasilju. Uh, Zato se moramo tu v Evropskem parlamentu dejansko mm, na vse pretege zauzemiti za to. Eh, in sicer moramo zagotoviti uh, Vzpostavitev nekega registra za kazniva dejanja iz naslova sovraštva in moramo se zauzemati za zaščito vseh ogroženih skupnosti, ne samo židovske, ampak tudi romske, naprimer, in tudi drugih, ki so žrtve nasilja se strani svojih bližnjih. Hvala. Danke. Hvala lepa. Gospa Ana Julija Donat. Hvala lepa. Na Mačarskem proti, se je vlada sprožila protiromsko kampanja, kampanjo. Ne plačujejo se nadomestila za segregacijo otrok na podeželju, ki ne smejo v šole. Romi naj bi pridobivali denar, brez da bi kaj za to naredili. Od odkrito rasistična politika narašča v mnogih državah. To je bilo vedno prisotno v družbi, ampak v zadnjih letih se širi, namesto bi se zmanjševalo. Desničarska gibanja imajo tukaj veliko vlogo, saj iščejo grešne kozle in spodbujajo strah med ljudmi. Če ne bomo ukrepali sedaj, bomo priča učinka domin, ki bodo začele padati. Če ne bomo pozignili glasu, bomo spodkopavali evropske vrednote in načela, kot so solidarnost, spoštovanje človekovega dostojanstva, človekove pravice in nediskriminacija. To ne bo igralo nobene vloge v Evropi. Če hočemo, da jih igrajo tudi v prihodnje, moramo ukrepati sedaj. Hvala lepa, gospa Suzana Čekarti. Hvala, predsedujoči. Zgodovina zahodnega sveta je dokazala, da se antisemitizem pojavi samo, ko je družba v dekadenci in je predhodnik njenega razpada. Vsi bi se morali v živi družbi boriti proti antisemitizmu in ta boj bi moral predvideti tudi zaščito izraelske države saj je Izrael eh, branik demokratičnih vrednot na Bližnjem vzhodu. In prispevek judovsko-krščanske kulture k evropski zgodovini je bil bistvenega pomena. Boj proti antisemitizmu pomeni tudi zaščito Izraela, ki je domovina eh, hebrejstva in krščanskega spomina, ampak pomeni tudi zaščito Evropske unije pred muslimanskim terorizmom in pred uh, vsemi nedemokratičnimi in protivjerskimi pristopi. Konke. Hvala lepa, gospa Alis Kunke. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Skoraj, skoraj bi nas zapeljalo, kako se lahko borimo proti sovraštvu do judov, ki ga povzročajo muslimani. Lahko vzamem ljudi, ki izstopajo, kot sem jaz. Za temi retoričnimi izjavami se skrivajo različne druge teme. Glede na to, odkot nekdo prihaja, odkot prihajajo starši, kakšno ime imamo in koliko pigmenta imamo v koži, od tega so odvisne pravice. Takšna diskriminacija se širi kot eh, gozni požar. Resno moramo vzeti te grožnje, saj ni spremljivo, da bi vodje držav Evropske unije nadaljevali s politiko, ki pomeni ne podpis eh, deklaracije o nediskriminaciji. Hvala lepa, kolega Bočinski, Joachim Stanislav. Hvala lepa. Spoštovani gospod in gospodje, razprava o tem in antisemitizmu je nekaj, kar je treba imati resno. se ne gre za nekaj skrivnostne naciste ali tiste, ki zanikajo Auschwitz. Gre za to, da rečemo Bobu Bob. Imeli smo tudi nemško koncentracijsko taborišče v Auschwitzu. Pogosto povezujemo tudi fašizem in, in komunizem. Stalin je večkrat eh, dejal, da moramo delovcem dati v roke palice, da bodo dokončali delo, ki so ga začeli nacisti. Naprimer, vemo, da so antisemitska prizadevanja prisotna po vsod. Antisemitizem naj bi bil izkorenjen, če se bomo dosledno prizadevali proti tistim, ki širijo antisemitizem, tako nekoč kot danes. Ne smemo dopustiti, da nas zaslepi politična korektnost. Hvala lepa, gospa Klara Ponsatijo Bjols. Hvala lepa, gospod predsednik. En najhujši zločin, no, proti judom je potekal leta 42, ko so tako imenovani katoliški neki pobili jude v Sefrato. To je bil prvi pojav antisemitizma, ki ga je Adolf Hitler občudoval in postavil menike špansko tragično preteklost netolerantnosti. Ta netolerantnost ima danes eh, obliko zaničevanja katalonske manjšine, kar se dogaja tudi z fašistično ideologijo. Frankova fundacija ostaja legalna, ampak španski sodniki uporabljajo eh, pravo za to, da kaznujejo katalonske eh, učitelje, ki ne spoštujejo določenih eh, predpisov. Zato moram, seveda potrebujemo zakone, ampak nekateri sodniki spoštujejo zakon, eh, drugi pa odločajo drugače. Hvala lepa, gospod Tobem. Mm, gospod eh, predsednik,